z lahkoto vodil to zasedanje. Seveda ni potrebno posebej povdarjati, da to ne bi bilo možno brez ljudi, ki sedijo ob meni. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, gre za program DAFNE. Ehm, besedo dobi poročevalka Regina Bastos za štiri minute. Dobrigada, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Program DAFNE je edini evropski program, katerega cilj je preprečevanje nasilja nad ženskami, otroki in mladimi. Program se je oblikoval leta 1997 in je požel velik uspeh med vsemi udeleženimi stranmi. Tudi programi, ki so bili financirani iz tega programa, so bili zelo učinkoviti cilji so bili doseženi in eh, tudi glede prihodne perspektive programa DAFNE je bil predlog znotraj odbora za ženska vprašanja sprejet skoraj s soglasjem. In zato bi se želela zahvaliti vsem kolegom eh, in poročevalcem v Senci za izredno pozitivne prispevke k pripravi tega poročila Boj proti nasilju nad ženskami, mladimi in otroki bo še naprej prednostna naloga in nažalost je še vedno smiselna in potrebna. Pri tem je treba upoštevati zlasti nove oblike nasilja, ki so se pojavile v zadnjem času, tudi ob uporabi socialnih omrežij na spletu, pa tudi glede na nasilje znotraj vrtcev ter eh, domov za ustarele in znotraj drugih institucij, kjer je prišlo do veliko oblik nasilja. In zato je treba um, oceniti tudi finančni vpliv, ki ga imajo te oblike nasilja na področju zdravstva, sociale in tako naprej. In eh, Evropska unija eh, namenja temu približno 17 milijonov evrov, s sredstvi iz tega programa skušamo pokrivati vse te stroške zdravstvene, policijske, eh, gospodarske in tako naprej. Od leta 2014 bo program DAFNE vključen v program temeljne pravice in državljanstvo. Mi se zauzemamo za neodvisnost tega programa In predvsem pri tem poudarjamo tri glavna vprašanja. E, prvič, e, moramo se zauzemati za dosego ciljev samega programa v obdobju 2014 do 2020. Želimo ohraniti učinkovitost tega programa na isti ravni, kot, ga, imele, kot ga je imel ta program v njegovih prejšnjih oblikah. In tretjič, želimo prispevati k visoki ravni upoštevanja temeljnih in državljanskih prvic. Visoka učinkovitost tega programa temelji na zagotovitvi, da bodo javni organi in druge organizacije, tudi nevladne organizacije, še naprej dobro informirane o vseh možnostih financiranja ter dostopa do sredstev. E, tako se bodo laže spopadale z vsemi pojavi nasilja in e, pri tem se je treba izogibati administrativnim bremenom, zato da se bodo ta vprašanja in ti problemi lahko obravnavali na primeren in uh, inovativen način. Uh, In zato se morajo vse države članici zavedati pomena tega programa, zavedati se morajo pomembnosti zbiranja podatkov o vseh oblikah nasilja v Evropski uniji ter o njihovih razsežnostih. In zato bi želela poudariti še izredno velik pomen ozaveščanja o pojavih nasilja in to znotraj vseh uh, oblik uh, socialnega delovanja delovanja v šolstvu, izobraževanju, znotraj policije in sodnih organov ter drugih socialnih služb. Hvala. Imamo modri karton kolegice Nikolaj. Gospa Bastos, ali spremete njeno vprašanje? Izvolite, gospa Nikolaj. Dinte, vreau so felicit pe raportoare, ši cred că... Hvala lepa. Mislim, da bi poročevalka in pa Evropski parlament morali podpreti ta program tudi po letu 2014. Nasilje je še vedno prisotno in se širi. Prav tako niso bili jasno ocenjeni socialni stroški nasilja, ampak prav gotovo ti predstavljajo grožnjo. Uh, Eh, hvala lepa. Naj vas eh, opozorim na to, da je, modra, da je modri karton predviden za vprašanja, ne za komentarje. Sedaj pa kar postopek HDI. Prva je na vrsti kolegica Pasesko. Eh, hvala lepa, predsedujoči. Tudi sama čestitam. Uh, k temu poročilu in eh, ta program Dafne je potrebno ustrezno financirati, predvideti sredstva, da se ugotovijo glavne oblike eh, tega eh, nasilja v javnem, eh, na javnem področju. In eh, zaradi gospodarske krize so ženske eh, še ranljivejše. Pri nas imamo tudi poseben program odprtih vrat v okviru Dafne 3 skupaj z Avstrijo, Češko republiko, Grčijo in Slovenijo. To je namenjeno ženskam, eh, priseljenkam, ki so izpostavljene nasilju. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Gijom za eno minuto. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Hvala predsedujoči. E, tudi sama čestitam e, gospej Basto za, e, njen zelo temeli, za njeno temeljito poročilo. In o, o, očitno se v tem poročilu povdarja tudi nevladne organizacije, potem pristope k vodenju in tako dalje, vse tisto, kar nas služi kar naj služi izvajanju eh, ciljev. Eh, potem pa še potreben povdarek na nasilju zlasti do otrok in do mladih žensk, eh, kot lahko tu vidim, vidimo, obstaja pripravljenost eh, tudi z vidika eh, naprimer eh, ginekološkega zdravja in zdravja žensk, še različni torej to vrstni povdarki. Potem tudi izobraževanje in sicer glede na stereotipe. Rada bi omenila, da je potrebno obdržati oziroma ohraniti vsoto, ki je na voljo voljo za izvajanje tega eh, programa in dobro bi bilo, da se obdrži oziroma ohrani tudi ime tega programa v bodoče. Eva Jerueda. Kolega Romeva Jerueda. Eno minuto. Sí, muchas gracias. Uh, ja, najlepša hvala dejansko kriza ne sme biti izgovor za to, da se ne bi ulagalo sredstev v enega glavnih problemov, ki jih imamo v Evropi v celoti. Še več. Jasno je, da pa kriza v glavnem mora biti razlog za to, da se povečajo sredstva za določena področja in vidike, kjer se zaradi krize še povečuje nasilje. In tudi to moramo obravnavati v naši sredi. In sicer ne govorimo samo o mm, gospodarskih stroških, ampak da, nasilje povzroča tudi take stroške, ampak poleg tega se moramo razprave lotiti tudi v samem bistvu. Te razprave ne moremo voditi na podlagi ideoloških stališč, kjer lahko pride tudi do stigmatizacije žensk, ki so v bolj ranljivi situaciji in torej so bolj občutljive in podvržene um, takim situacijam. Vsekakor pa ne smemo pozabiti diskriminacije, ki, uh, katere žrtve so ženske v številnih predeljih naše družbe. Hvala. Hvala lepa. Prosim, da se naslednji govorniki držijo časa za govor, sicer bomo zamujali. Naslednja dobi besedo kolegica Časkova. Děkuji, děkuji pane predsedo. Hvala, hvala predsedujoči. Podpiram to poročilo Evropske unije, to je eh, poročilo na pobudo, potrebno je nadaljevati eh, ta pomemben, uspešen program in eh, glavni vzvod eh, pri zaščiti žensk so nevladne organizacije, ki pa žal nimajo veliko sredstev. Potrebno je zagotoviti zaščito žrtvam eh, nasilja v družinah eh, in siceršnjega nasilja. Eh, in eh, potrebno je predvideti torej ustrezna sredstva eh, in eh, tudi subvencije. Tu so nevladne organizacije, ki imajo lahko zelo kvalitetne programe in v tem poročilu se navajajo tudi pomembni ukrepi, kot je enakomerna porazdelitev sredstev po državah članicah, manj birokracije, potem poenostavitve in tudi dobri pravni projekti, ki naj pomagajo tem mladim organizacijam. Hvala za pozornost. Hvala. Naslednja gospa Zaborska. Eh, ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Hvala, gospod predsedujoči, gospa, gospa komisárka. Sedaj je čas, ko govorimo o prioritetnih nalodah, nalogah za bodoče in eh, so pobude, ki so se že obnesle, kot je primer programa Dafni in eh, tako se je lahko doseglo tiste žrtve nasilje, ki jih ni bilo mogoče doseči popreje s strani drugih institucij. Gre za ženske, za otroke, ki trpijo zaradi nasilja in socialne izključenosti. Nasilje ni nujno vedno fizično nasilje, eh, temveč vključuje tudi nadlegovanje, trpinčenje in otroško pornografijo. Dafne? se ukvarja, govori o novih oblikah nasilja, tudi internetnega nasilja. Zato je potrebno preprečevati in pomagati majhnim organizacijam, ki so dejavne na tem področju. Hvala. Naslednji in zadnji govornik je gospod Prendaga. Morali smo upoštevati prioritete oziroma prednosti in pa seveda tudi enako spolov. Jaz sem prav gre za gospo Prendagast. Mislim, da je pomembno, da se program Dafne vključuje tudi v podobne eh, programe eh, in sicer z vidika še tudi drugih tudi prejšnjih pobud. In eh, strinjam se s tem potrebnim povdarkom na nevladnih organizacijah, zato da bi lahko izpolnili cilje programa. In v moji lasni državi, pa tudi drugih državah, eh, so pobude, ki so, eh, pri, eh, ki so prispevali k preprečevanju nasilja proti ženskam in otrokom. In, eh, Eh, imamo svet na Irskem, ki sodeluje s parlamentom, da bi, da bi izboljšali eh, to delo pri preprečevanju in eh, zato, da bi lahko tudi dosegli dobre rezultate, podprli, podprli uspešno delo, ki že poteka in podprli tudi organizacije, ki se s tem ukvarjajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo še enkrat komisarki Georgijevi. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci. Zahvaljujem se poročevalki gospe Bastos in eh, tudi o eh, odboru eh, za pripravo dobrega poročila. In v okviru novega večletnega finančnega eh, finančnega eh, programa, eh, naj bi se eh, podprlo ta še nadalje podprlo ta program in druge programe v okviru novega programa so upoštevani oziroma se bo še naprej podpiralo vse dosedanje cilje programa DAFNE, kakor tudi sredstva, ki so bila v ta namen predvidena. Eh, je pa tu povdarek na poenostavitvi, eh, potem eh, tudi na Eh, dodani vrednosti. Eh, potrebno je predvideti čim boljšo sinergijo med tremi dejavnostmi, borba proti nasilju, enako spolov in pravice otrok. Vse to je sedaj združeno v okviru enega programa. Ta program se bo ukvarjal z novimi eh, izzivi. In to je zapisano tudi v poročilu gospe Bastos. Želim še povdariti, da je nov program na voljo in na razpolago vsem državam in vsem projektom in programom, ki so že dobile denar v okviru programa DAFNE. To naj tudi omogoči eh, komisiji, da se bolje sooči s pomankljivostmi, ki jih najdemo v umestnem pregledu eh, DAFNE, programa DAFNE 3 gre za potrebo potem, da izboljšamo širjenje rezultatov, tudi dosežemo boljšo porazdelitev v geografskem smislu, boljše vodenje tega programa, kaj ti postopke bodo, postopki bodo lažji, enostavnejši, hitrejši. In let leta 2012 eh, eh, bomo ažurirali tudi podatkovno bazo, kar naj olajša eh, širjanje in sicer za namenom, da se ohrani obstoječo podatkovno bazo in da je to model za širjanje in posredovanje rezultatov. To je vzorec. Naj povem še naslednje. ko pomagamo drugim državam, eh, drugim eh, državam na tem področju, eh, seveda moramo hkrati enako ravnati tudi pri sebi doma, sicer ne bomo uspešni. In tako, da sedaj vračam tudi hkrati dve minuti, ki sem jih porabila preveč popreje. Komisarka. Krasno, najlepša hvala, gospa komisarka razpravo o tej točki smo s tem zaključili. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Nikolaj, gre za položaj žensk v vojni. Poročevalki dajem besedo za 4 minute. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Mislim, da mi ne bo uspelo pred.